Mesdames, Messieurs les experts, Gospe in gospodje, strokovnjaki, spoštovani kolegi, spoštovani udeleženci, eh, dobrodošli na tej skupni predstavitvi odborov Buč, Kont, Afet in Deve. Gre za predstavitev, ki zadeva ocenjevanje tokov, financiranja, tudi skrbniških skladov, eh, torej financiranja migracij zune EU. In cilj te predstavitve je, da se preuči, v kolikšni miri je Evropska unija, še zlasti po letu 2015, na Eh, s pomočjo sredstev, ki jih ima na voljo, našla odziv na eh, novo situacijo in eh, v kolikšni meri jih je tudi o nujnih situacijah prilagodila, tudi s tveganjem, da bi ogrozila enotnost tako imenovane proračunske galaksije. To zadeva razdelek 4 večletnega finančnega okvira, torej financiranje zunaj Evropske unije. Meseca maja smo že imeli uh, skupno predstavitev odborov Buč, Kont in Libe, kjer smo se posvetili učinkovitosti sredstev iz razdelka 3 uh, eh, in sicer glede financiranja uh, migracijskih tokov znotraj Evropske unije in na njenih mejah. In sicer o vzpostavitvi teh sredstev eh, in njihovi učinkoviti uporabi. O tem bomo govorili danes in želimo predvsem vedeti, kaj se iz preteklih izkušenj lahko naučimo za naslednje obdobje do leta 2021. Um, ehm, in sicer se bomo danes dotaknili dveh tem. Uh, najprej um, panel ena proti novemu modelu financiranja od nujnih zadev do strukturiranega odgovora in na to še drugi panel. In uh, seveda boste lahko sodelovali tudi uh, vi z vašim mnenjem. Predstavitev se predvaja po spletu predstavitvi sopredseduje na moji levi tudi podpredsednik odbora AFET, gospod Kouso Permuj. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Govoril bom v španščini in sicer bom kratek, glede na to, da imamo kar precej poročevalcev tukaj iz uh, vsake udeležene skupine, ki seveda želijo sodelovati pri obravnavi tega tako pomembnega vprašanja. Uh, prejšnji teden smo imeli priložnost spomniti se, da gre za zelo dramatično temo, ki še ni razrešena v Evropi. In sicer smo opazovali obupano eh, ladjo, ki je prevažala 629 oseb. Eh, moških, žensk in otrok, med njimi 123 nedoletnih oseb brez spremstva in ki je ostala uh, sredi morja saj je nekaj držav članic zavrnilo možnost za njen pristanek. Ravno tako smo se dotaknili ministerskih sestankov, ki eh, niso pripeljali do zaključka in pustili to vprašanje odprto za naslednji vrh. In eh, ravno tako smo bili priča prejšnji teden odgovoru komisije, eh, ki je pripravila predlog novega inštrumenta za financiranje Eh, zunaj EU. In to nas je pripeljalo do te posebne teme za danes in sicer ocenjevanje tokov financiranja migracij zunaj EU. Eh, glede na pridobljene izkušnje pri dodeljevanju in upravljanju skladov za zunanje delovanje na področju priseljevanja in beguncev, želimo eh, to temo osvetliti tudi z vidika nadzora in demokratičnega upravljanja sredstev. Ravno tako pa želimo slišati, kako se predlagani ukrepi odsevajo v predlogih komisije, še zlasti pri dveh um, inštrumentih, ki bi jih bilo ki se združujeta v en sam inštrument in ki eh, predstavlja pravni okvir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 kakšno je naše stališče glede prihodnjega delovanja, se ve. Odprti smo za morebitne reforme, želimo bolj koherentno, fleksibilno eh, in učinkovito delovanje, hkrati pa želimo zagotoviti, da poenostavitev inštrumentov ne bo šlo na rovaš preglednosti in primerne uporabe sredstev. V zvezi s tem bi želeli slišati vaše pristope prispevke. Prva bo spregovorila gospa Elizabeth Kolet, direktorica uh, inštituta. Eh, za inštituta Evropa za migracijsko politiko, na to gospod Kristjan Lefler, eh, namestnik generalnega sekretarja v službi za zunanje delovanje in na to še gospod Kön Duns, ravno tako namestnik generalnega direktorja v DG Defko in kot zadnji še gospod Popovski, namestnik generalnega direktorja v um, GD Nier. Kot veste, je čas, ki ga imamo na voljo, omejen in zato prosimo uh, uvodne govornike, da svoje predstavitve omejijo na sedem minut. Uh, kot prva izvolite besedo gospa Kolet. Hvala lepa. Eh, zelo me veseli, da sem danes lahko tu med vami. Podala bom nekaj splošnih eh, izkušenj iz zadnjih let in nekaj možnosti za financiranje za prihodnost. Drugi panelisti bodo imeli veliko bolj podrobne informacije o tem, kako je to delovalo v zadnjih letih. Moji uh, zaključki temelijo na študiji, ki jo je opravil uh, kolega uh, na podlagi intervjujev, uh, raziskav in tako dalje. Poskušali smo razumeti, kako se je, so se sredstva iz MFF-a uporabljala za uh, priseljevanje. To je del uh, inovacij in um, eksperimentiranja, na področju eh, priseljevanja in vse to je bilo eh, katalizirano tudi eh, v času krize od leta 2015 dalje. Priča smo bili zelo velikemu povišanju sredstev od leta, srede leta 2017 za migracije, 3,9 milijard dodatnih sredstev sredstev je bilo eh, dodeljenih eh, in od tega 1,3 eh, milijarde za ukrepe zunaj EU. To vključuje tudi urgentne sklade in sklade za nepredvidene dogodke in vsi ti dodatni viri sredstev so sedaj izčrpani kajti morali smo se odzvati na uh, hiter in dinamičen način na spremembe. Istočasno pa je zanimivo tudi to, da kljub temu, da imamo zelo dramatično povišanje eh, sredstev, ugotovimo, da je eh, velik del tega, teh sredstev pravzaprav prav, sredstev, ki se vedno znova reciklira in ki se vedno znova pojavlja na različnih mestih. Naprimer, ena milijarda je bila uporabljena v Turčiji leta 2015 in ta ena milijarda je bila uh, vzeta iz uh, sklada za. Eh, predpristopno pomoč in eh, februarja 2016 se ta denar zopet pojavi eh, kot regionalna pomoč za Sirijo. Se pravi, nekaj teh sredstev se večkrat šteje v različnih okoliščinah. In to je treba poštevati, ko razmišljamo o tem, koliko denarja je bilo dejansko porabljenega. In eh, ko smo to raziskovali, smo ugotovili, da zelo malo ljudi v evropskih inštitucijah dejansko ima pregled nad eh, temi sredstvi eh, in nad njihovimi pretoki. In to bo zelo pomembno tudi za prihoden evropski proračun. V zadnjih letih smo bili priča tudi inovacijam, uh, Eh, z novimi eh, finančnimi instrumenti, naprimer ne humanitarno pomoč eh, za sirijske begunce v državah, gostiteljicah, v sosednjih državah, na to imamo sredstva za Afriko in tudi instrument za begunce v Turčiji. To je spremljalo dogovor med EU in Turčijo in vsi ti eh, skladi, vsa ta sredstva izhajajo z različnih instrumentov in prav tako v teh skladih najdemo tudi sredstva držav članic. Skladi so eh, zanimivi zato, ker eh, poskušajo optimizirati sredstva, naprimer instrument za Turčjo, to je program 1,2 milijardi in na to imamo eh, dve, 900 milijonov, ki je bilo porabljenih v praktično samo dveh letih, kar je ogromno za tiste, ki poznate eh, način črpanja evropskih eh, sredstev. In vprašanje, ki se postavlja, je, kako zagotovimo, da se bo ta denar učinkovito uporabljal in da no, ne bo samo razpršen na različne funkcije. Kar se tiče um, zbiranja sredstev, tu eh, nekatere države eh, niso pravočasno prispevale sredstev in eh, glede tega smo izvedli intervjuje in veliko različnih razlogov je za to. Veliko držav ima lastne agencije, ki so dejavne na tem področju in uh, Eh, druge države naprimer, že menijo, da so že prispevali k evropskim skladom in da bo to neke vrste dvakraten prispevek. In eh, tudi veliko držav eh, članic ima sedaj težave pri iskanju dodatnih sredstev za to. Dejansko prihajamo do zgorne meje tega, kar Evropska unija lahko naredi. In sedaj, ko razmišljamo o teh eh, zelo eh, usmerjenih, ciljno usmerjenih eh, dejavnostih, je pomembno tudi to, da vidimo, kako jih bomo financirali. Prav tako uh, imamo tudi uh, posebne pogoje. 90 odstotkov teh sredstev je treba uh, Eh, črpati za eh, dejavnosti v tretjih državah in veliko teh eh, sredstev se uporablja za varnost, naprimer, in to je treba na to tudi uskladiti z cilji razvoja, ki so prav tako pogoj. Pojavljajo se vprašanja v zvezi z različnimi agencijami in njihovim delovanjem, ampak naj, najprej povem, eh, kakšne nauke smo mi izpeljali iz eh, te raziskave. Prvič, ali lahko razmišljamo bolj eh, podrobno o tem, kakšen je namen tega zunanjega upravljanja migracij in kako lahko to opredelimo. ta uh, fraza, ki se uporablja, uh, se pravi fraza uh, koreniti razlogi, to je fraza, ki je ne želim več videti v pisnih dokumentih, ker nič ne pomeni. Vsakršna pomoč v tretjih državah se lahko utemeli na ta način. In sedaj uh, imamo uh, pojav, ki ga že poznamo, da uh, bolj, ko vlagamo v uh, države, bolj uh, jim pomagamo pri razvoju, večja bo s časom uh, mobilnost uh, in uh, Mm, prav tako imamo tudi kompleksno, kompleksne odnose med eh, razvojem, mobilnostjo, eh, v kolikšni meri so te migracije del eh, lokalnega, regionalnega gospodarstva in v kolikšnem delu je to del neke zgodbe same skupnosti tudi v odnosu do preostalega sveta in nekaj, kar mogoče deluje za eno skupnost nekaj sto kilometrov dalje, ne bo imelo enakega učinka in zato je uh, treba upoštevati vse kompleksnosti teh tako imenovanih uh, razlogov za migracije. Na to Evropska unija eh, sedaj sledi uh, številnim ciljem, ki uh, so včasih med seboj protislovni, naprimer varnostni cilji so pogosto v nasprotju s človekoljubnimi eh, cilji in tu se tudi sredstva uporabljajo na eh, protislovne načine. Imamo velik del sredstev, ki se uporablja za nadzor meje in tako dalje. In, uh, lahko to tudi vpliva na eh, lokalno gospodarstvo v določenih regijah. Treba si je pogledati, kako bomo lahko eh, zagotovili, da bodo vsi ti instrumenti, instrumenti, ki se bodo med seboj krepili in ne obratno. Kako je Evropska unija lahko proaktivna in ne samo eh, reaktivna? Ta nov sklad in evropske institucije so to povedale prejšnji teden, eh, ima eh, kot namen, da se eh, najde takšne rešitev in da se tudi omogoči nadzor. Kajti, če zberemo ta sredstva v 98 milijardn sklata, Eh, potem eh, si lahko predstavljamo, da bo eh, zanimanje za takšen sklad veliko. Istočasno pa je treba zagotoviti tudi nadzor nad trošenjem teh sredstev. Na to, kar se tiče naukov, ki smo jih lahko izvlekli iz uporabe sklada v zadnjih letih, je prožnost je zelo pomembna, prožnost in učinkovitost in odgovornost. Vsi ti pojmi bodo zelo pomembni. Zaključila pa bi z naslednjim. Treba razmisliti o tem, uh, kar smo se naučili in kakšen je tako imenovan benchmarking na področju migracij. Zaenkrat uporabljamo zelo tope instrumente in sicer naprimer uh, raven uh, pritokov v Evropo, stopnjo vračanja Eh, izraženo v odstotkih. Moramo se vprašati, kaj želimo doseči in kako nameravamo s tem upravljati eh, dolgoročno. In eh, za prihodni evropski proračun se mi zdi, da je priložnost prav v tem, da se mm, razmisli o tem, kako lahko izboljšamo te procese in kako lahko pospešimo učenje na tem področju. Hvala. Merci. Je me permets de, de rappeler que... Hvala. Dovolite mi, da spomnim, da smo časovno zelo omejeni. Kot veste, naši tolmači um, so v delovnem sporu, nekateri so tudi prisiljeni k um, delovnim dožnostim, ampak svojega dela ne bojo upravljali nič dlje kot do 18.30 in zato smo jim hvaležni, da lahko računamo na nje. Uh, eh, naslednji, gospod Lefler, izvolite. Merci, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Poskušal bom svojo predstavitev um, omejiti. Omejil se bom na politični okvir, znotraj katerega se razvija in izvaja eh, zunanje eh, financiranje migracij. Zlasti eh, glede na to, da imamo kolege iz generalnega direktorata NIR in DEVE, ki veliko več veste o tem kot jaz. V zadnjih letih smo bili priča zelo uh, impresivnem razvoju novega, holističnega, eh, vseobsegajočega pristopa k migracijam, tudi v odnosu do tretjih držav in regij. Razvili smo nova partnerstva in osredotočili smo se na deljeno odgovornost. To je bilo že omenjeno imamo tudi različne instrumente, skrbniški sklad eh, iz Valete, na to imamo poseben instrument za Turčijo, prav tako imamo tudi eh, partnerski okvir z številnimi državami v Afriki, imamo tudi druge eh, regionalne pristope, naprimer z Afganistanom, skupna pot naprej in migracije so tudi del Eh, tega odnosa, ena razsežnost tega odnosa. Prepričan sem, da bodo te pristopi prinesli rezultate, to je strukturan pristop. Eh, rezultati ne bodo vidni takoj, ampak treba je razviti sodelovanje in rezultati se bodo pojavili kasneje. Vidimo pa že eh, jasen napredek pri migracijah iz tretjih držav, ki temelijo na eh, teh partnerstvih s tretjimi državami. In eh, bolje razumemo tudi njihova upanja, njihove, njihova pričakovanja in eh, izzive, s katerimi se soočamo. Ja. Prav tako uh, imamo tudi vedno več teh stikov na, in pogajanj na regionalni, lokalni, mednarodni ravni na področju migracije imamo zelo jasen primer v našem odnosu z Afriško unijo. In tu imamo dvostranske odnose eh, po vrhu v Abidžanu in vzpostavili smo eh, celinski dialog, eh, znotraj katerega se uh, soočamo z izzivi v Afriki, pa tudi uh, v odnosu med EU in Afriko. Imamo tudi um, okvir sodelovanja med uh, eh, EU, uh, eh, Združenimi narodi in Afriko in bolj nasplošno za primer uh, Libije. Uh, tu so vsi akteri zelo politično zavezani. Uh, Afriška unija, Evropska unija različne službe Evropske unije in pa um, Visoko misarja drugih narodov za uh, begunce. In vse to je povezano tudi z hitrim financiranjem uh, sredstvi, ki uh, prihajajo iz skrbništnega sklada iz Valete. Vse to uh, smo uh, uspeli narediti v nekaj mesecih od uh, novembra, decembra lani in delo uh, se še uh, nadaljuje. Uh, in širi tudi na druga področja, naprimer boj proti tihotapljenju in eh, prekupčevanju z ljudmi. Organizirali smo tudi številne misije v Libijo, eh, še več eh, jih bomo organizirali poleti na tehnični ravni in na to na visoki ravni jeseni. Na to še nekaj besed o tako imenovanih root causes. Popolnoma se strinjam s tem, kar je povedala kolegica, to je res zelo splošen koncept, ki ne pomeni prav veliko. Če se lotimo razlogov za nastalo situacijo, potem lahko eh, ugotovimo, da se že 50 let ukvarjamo s tem, pa se nič bistvenega ni spremenilo v zadnjih eh, letih eh, smo eh, z izvajanjem skrbniških skladov uspeli razviti bolj specifičen pristop, bolj njansiran pristop, ki se osredotoča bolj na specifične situacije v posameznih državah in temelji na analizi razlogov za migracije in preseljevanje. To je povezano s konceptom integracij v vseh eh, svojih razsežnostih. Pogosto se integracije obravnava samo z gospodarskega ali socialnega vidika, ampak te integracije so tudi politične. To pomeni, da imajo ljudje možnost, da sodelujejo tudi pri eh, družbenem življenju v eh, državah in ta oblika integracije je postala vedno pomembnejša pri tem, kar želimo doseči. Sedaj delamo skupaj tudi na področju spostavitve bolj eh, strukturiranega finančnega odgovora na migracije znotraj eh, prihodnega MFF-a. Pogledali se bomo specifične situacije v posameznih državah eh, in Eh, še naprej bomo zagotavljali, da bodo eh, sredstva za eh, te ukrepe tudi vključeni v partnerstva z našimi afriškimi partnerji in tudi drugimi partnerji. Prejšnji teden smo videli predlog parlamenta in v tem predlogu uh, se um, predlaga enoten instrument eh, za uh, naše odnose s tretjimi državami in uh, v tem primeru to ne bo imelo vpliva na druge vidike našega sodelovanja. Hvala, gospod Lefler. Zdaj pa dobi besedo gospod Dönsi. Izvolite. Tudi jaz bom poskušal biti tako dober kot Kristjan, ki je uh, res v sedmih minutah vse povedal. Hvala lepa, mislim, da je to res zelo dobra priložnost, da uh, lahko povem svoje mnenje na temo, ki je zelo pomembna znotraj razvojne politike. Namreč uh, priseljevanje je postala prednostna naloga in to močno učinki je na naš način dela. To odseva tudi referenčni dokument za. Uh, Eh, evropsko politiko na tem področju in evropski konsens in eh, v njem je tudi zapisano, kako mi delamo na tem področju. Zdaj pa nadaljujemo v angliščini. Um, uh, Nekaj splošnih eh, pripomb, ki se nanašajo na vprašanja, ki so za vas pomembna. Prvič, ko si pogledamo migracije z našimi razvojnimi instrumenti, tu smo vedno sledili dvema glavnima načeloma. Prvič, ko uporabljamo obstoječe instrumente in ko eh, jih izberemo iz tako imenovane proračunske galaksije, kot se je izrazil predsednik, in to, eh, te instrumente vedno izberemo skladno z mandati, kajti eh, želimo vedno delati ob polnem spoštovanju pravne osnove in tudi naših proračunskih instrumentov. In vse, kar delamo, to je drugo načelo, delamo v partnerstvu. Partnerstvo z našimi partnerji, z uh, dialogom, uh, ob upoštevanju specifičnih uh, geografskih in drugih uh, kontekstov, to je ključno. In ti dve načeli se na to odražata v treh pomembnih vidikih. Prvič, kaj dejansko počnemo? To mislim, da se uporablja ne samo za Afriko, temveč tudi za uh, ostale. Naprimer, če si pogledamo uh, izjavo iz uh, Valete, uh, vidimo, da se prizadeva za uh, globalen, uravnotežen uh, pristop k migracijam. In to uh, v vseh vidikih tega portfolja. Ja, govorimo o, o razlogih za migracije, to je morda zelo širok pojem, je pa tudi povsem relevanten pojem. Ko govorimo o migracijah, ko govorimo o mobilnosti, je treba razumeti, zakaj ljudje zapustijo svoje domove, svoje skupnosti, tega namreč nihče ne želi in se preselijo uh, drugam. In to moramo narediti na ta način, da poskušamo bolj natančno razumeti te razloge. Drugi vidik je povezan z zakonitimi migracijami. Imamo ne samo nezakonito, temveč tudi zakonito migracijo. In veliko teh eh, zakonitih eh, migracij eh, se odvija tudi iz držav, ki. Um, Eh, s katerimi eh, imamo te odnose. In tudi to je nekaj, kar je treba urediti. Na to imamo ljudje, ljudi, ki so razseljeni znotraj eh, regije. Naprimer, imamo ljudi v afriških državah, v sosednjih državah, v državah afriškega roga, kjer je največje število begunskih taborišč na svetu mi smo masovno podprli države eh, in skupnosti, ki gostijo te begunce, tako v Afriki kot tudi v Afganistanu, v sami državi in v sosednjih državah. Močno podpiramo eh, tudi odpornost teh ljudi, beguncev in pa uh, notranje eh, razseljenih eh, ljudi. Prav tako se borimo proti tihotapcem in prekupčevalcem z ljudmi. To ni preprosto. V tej regiji zelo veliko ljudi živi od eh, prevažanja ljudi in proti temu se borimo z alternativnimi modeli lokalnega gospodarstva in na terenu smo že uspeli doseči določene rezultate. In na to eh, zadnji vidik se nanaša na prostovoljno vračanje eh, beguncev oziroma migrantov zlasti v Libijo. Vse to se uh, izraža v eh, operativni orodjarni, če se lahko tako izrazim. Ne bom šel v podrobnosti, ker je Kristjan o tem že precej povedal. In najpomembnejše orodje je, to, je tu skrbniški sklad. Na to rezultati, to je pomembno. Um, ustanovili smo celo vrsto raziskovalnih uh, instrumentov, ki nam omogočajo bolje razumeti s pomočjo akademskih inštitucij, kaj so razlogi za to in kaj deluje in kaj ne deluje. Na to smo vzpostavili tudi sistem eh, spremljanja in učenja na podlagi eh, naših poročil, eh, pripravljamo tudi zunanja poročila in ta poročila so na voljo na eh, spletni strani evropskih skrbniških skladov in na ta način vidimo, kako lahko z našimi ukrepi omogočimo eh, gostujočim skupnostim, eh, da zagotovijo boljši, boljši odziv na te pojave, tako kratkoročno kot dolgoročno. Evropski eh, parlament, eh, odbor Deve, je organiziral misijo v Ugando in v Senegal in če sem prav razumel, je bil rezultat eh, te misije pozitiven, da smo uspeli pojasniti, kaj počnemo in ugotoviti tudi, kako, v kolikšni meri so sedanji instrumenti učinkoviti in koristni. Hvala. Vse mi kompliment. 6 minut 59. Čestitam. 6 minut 59. Gospod Popovski, še vi izvolite. Um... Hvala lepa, bom poskušal biti še krajši. pravi trenutek je, da si pogledamo, kaj se je dogajalo v zadnjih treh letih in kakšni so navki, ki jih lahko izpeljemo iz tega. V zadnjih treh letih od 2015 dalje smo ne samo črpali zelo veliko sredstev, temveč smo tudi eh, spremenili način, kako izvajamo programe tudi z državami članicami. To je zelo eh, potrebno. Odzivnost teh novih eh, instrumentov je veliko boljša kot eh, to, kar lahko zagotovijo proračunske instrumenti. In to smo lahko dosegli z obstoječimi skladi in z skla namemnimi skladi za migracije. Eh, Evropski eh, skrbniški sklad za Afriko, instrument za begunce v Turčiji in pa sklad za Sirijo so bili že omenjeni in ti instrumenti so zlasti pomembni za Eh, delo v sosednjih državah, eh, pa tudi v eh, državah izvora, tranzita in končne destinacije. Omenjen je bil tudi um, nujni skrbniški sklad za Afriko, pa za Turčijo, za bližnji vzhod, uh, zlasti uh, Eh, dejavnosti v Libanonu in eh, v Jordani smo lahko financirali s skladom za pomoči za Sirijo. Dosegli smo kar eh, precej rezultatov, ker nima veliko časa, ne bom šel v podrobnosti, ampak če si pogledamo situacijo v Libiji, ki je še vedno zelo kritična, vsi govorimo redno o Libiji, Tu smo se otrotočili na uh, zaščito uh, beguncev, na stabilizacijo, na pomoč pri prostovoljnem vračanju, na izgradno uh, eh, institucionalnih zmogljivosti in bom dal primer. Uh, 28 tisoč prostovoljnih vrnitev je uh, se doslej že um, zgodilo in uh, to je zelo veliko število na to instrument za begunce v Turčiji. Tu smo zelo hitro uspeli uh, izvesti uh, te ukrepe. Tri milijarde uh, smo uh, v treh letih zbrali, dve milijardi smo do konca uh, lanskega leta porabili, sedaj um, delamo še na uh, zadnjih. Uh, zadnji milijardi. Ta pomoč je dosegla 1,3 eh, milijone od 1,5 milijonov beguncev v eh, Turčiji. Eh, zgradili smo bolnišnice, šole, vse to s pomočjo Evropske unije. To se bo v prihodnosti tudi preusmerilo v vključevanje Sirijcev v turško, turški trg dela, v ustvarjanje novih delovnih mest in tako dalje. Na Bližnem vzhodu, zlasti v Libanonu in Jordaniji, smo se osredotočali na eh, življenjske pogoje, na eh, izobraževanje, na skupnosti. Tu vam dajem eh, primere projektov, ampak za temi projekti so ljudje in pomembno je, da se Eh, da tega ne izgubimo izpred eh, oči. Osredotočamo se zlasti na mlade, ne želimo eh, izgubiti ene generacije in, naprimer, če si pogledamo stopnjo otrok, ki so šolani v Turčiji, teh je 600 tisoč, kar je že zelo veliko. In Sirici so tudi pričali o spremembah, ki jih je v njihovih življenjih Evropska unija financirala. Začeli smo leta 2015, na to smo razširili eh, geografsko področje delovanja. Eh, Jamčni sklad za Sirijo, naprimer, eh, sedaj pokriva tudi druge države na Bližnjem vzhodu. Za Turčijo sem omenil tudi ta uh, zadnji uh, del um, namenjenih sredstev, ki bo izplačan letos. Na to eh, tudi za Severno Afriko imamo proračun 540 milijonov. Obrnili smo se na to hišo in zelo sem vesel, gospod predsednik, da ste omogočili tudi sestanek z usmerjevalnim odborom eh, in z zastopniki strateških eh, eh, odborov skrbniških skladov in ti odnosi se bodo še okrepili v prihodnih v prihodnem obdobju in parlament bo tudi um, se bomo tudi z njim posvetovali, kako bomo eh, vzpostavljali te nujne uh, skrbniške sklade. Glede prihodnosti, glede tega, kar smo se naučili iz MFF-a, ne bom uh, ponavljal to, kar je Kristjan Lefer že povedal. V uh, predlogih uh, za nove instrumente imamo uh, zelo jasne smer, smernice, stopno črpanja 10 odstotkov in rezerve 10 milijard evrov. In v to želimo ugraditi tudi odzivnost, prožnost, ki e, nam je manjkala, ko smo ugotovili, da potrebujemo popolnoma novo strukturo, če se želimo odzvati na migransko krizo. Encore battu. Félicitations. 6-22. <laughs> No, ta pa sploh rekord potovkal. 6 minut 22. Dobro, zdaj pa bomo dali besedo tistim, ki so prosili za, za njo. Gospa Vržija je prva. A ne? Oprostite, sama sem Linda Makevan. Christian Leffler, because you mentioned. Sem predsednica odbora za razvoj. Omenili ste torej nove programe, eh, ki jih razvijate. Verjetno bomo dobili pobudo za migracijo DigiHome. Ali bo to vsebovalo tudi kakšno zunanjo dimenzijo? Torej, vedno znova vidimo te svežnje, ki prihajajo iz institucij. Sedaj imamo torej tudi pobudo DigiHome. In rekli ste, da nič ne bo ločenega v zunani politiki, da bo vse integrirano. Torej, kako gledate na eh, to, kako se bo zunanja politika od sedaj ukvarjala z migracijami? No, in pa potem še poročilo o vrhu v Abidžanu. Jasno je postalo, da tukaj ni bilo možno doseči dogovora. Saj ni bilo tako, da so vse afriške države rekle, da ja, je to res super, vsi želimo sodelovati s teboj. Ne, veliko je bilo tukaj problemov, vprašanj in mislim, da moramo biti nekoliko bolj iskreni pri naši oceni tega, kaj se dogaja na terenu. Vem, da bomo slišali tudi ministra iz eh, Nigerije, morda bo on povedal kaj več o tem. In pa še eh, podobno velja, da uh, za zadnjo točko. Dosegli smo veliko. To se je pokazalo tudi recimo v primeru Ugande. No, ampak sosedska politika. Vemo, da tukaj obstajajo veliki problemi na področju izobraževanja. Eh, da sestavili smo si gol, da bo vsak otrok v Jordani, v Libanonu in pa v Turčiji, torej begunski otrok, v šoli do septembra lani. In vemo, da tega cilja nismo dosegli. Tako da, ko imamo takšne predstavitve, moramo imeti pregled nad tem, kje smo, kaj so izzivi in kaj treba narediti v prihodnosti. To so res težka politična vprašanja. In tukaj treba sprejeti težke politične odločitve. Eden izmed problemov že na samem začetku eh, te pobude je bilo to, da se je vse skupaj gibalo zelo hitro v komisiji, v zvezi z agendami, parlament včasih spoh ni vedel, kaj vse se dogaja. Zato je lekcija za prihodnost to, da morajo velike strateške odločitve, ki vključujejo denar, morale vključevati obe proračunski veji, svet in parlament. Kaj če vas sprašujem, kdo je sprejel odločitev, da se bodo vzpostavili vsi ti skladi, ja, potem pravzaprav spohne vemo, Eh, kdaj je bilo to odločeno. Šlo je predvsem za akumulacijo sestankov v svetu, ne pa toliko za parlament. Mm, tako da prosim, pri nadaljem načrtu vas prosim, da parlament bolje vključite v vaše strateško načrtovanje. In potem bomo imeli tudi resnično skupno zavezo in pa boljše skupno razumevanje političnega okvira Evropske unije. Señora Valdiat. Merci. Gospa Veržija. Eh, hvala, gospod predsedujoči. No, če smem povedati, danes je 19. juni, jutri pa 20. juni in sicer svetovni dan beguncev. In na tak dan se objavijo uradni podatki o beguncih in danes ste prejeli um, dokument ASO in tudi dokument UNHCR. V zvezi s tem, če si to pogledate, kaj lahko ugotovite? E, v bistvu smo zadovoljni s tem, da je že drugo leto zapored migracijski pritisk manjši in da je število prošen za mednarodno um, zaščito se je zmanjšalo za 44 odstotkov, ravno tako število prošen za azil in tako naprej. Ampak vendarle svetovna begunska kriza se še vedno povečuje. 68 milijonov oseb in pol je bilo odtrganih od svojih korenin lansko leto, to pomeni ena oseba vsaki dve sekundi in kaj se še povečuje, število beguncev, ne pa število razseljenih oseb znotraj svojih držav uh, več kot, torej no, drugih 2,9 milijonov oseb do, od leta 2016 na 2017. Uh, 80 odstotkov v, uh, v državah v razvoju, 90 odstotkov v naših bližnjih državah. Torej, kaj bomo storili? Uporabili smo vs fleksibilni del proračuna, ki ga imamo na voljo. Pripravljamo si ta Final Compact Migration za konec leta in to v. Uh, območju, ki je eh, najbolj bogato na svetu in eh, na katerem sprejemamo 2,7 milijona oseb, ehm, torej manj kot Turčija in še vedno govorimo o tem, kako naj pomagamo drugim državam, da se bodo s tem ukvarjali in da jih bodo sprejemali. Ampak eh, pravi problem je, imamo res, kje so ti zakoniti begunci in kje so begunci v nezakonitem položaju. Mi v bistvu zapiramo naša vrata, zapiramo naša vrata tudi vsem tistim, ki jih skrbi situacija beguncev in zato moramo vedeti, kaj bomo počeli v prihodnjih mesecih. Če nimamo več fleksibilnega dela proračuna, če smo vsa sredstva, ki jih je možno dodeliti, že uporabili in če si pogledamo, kako se zastavlja um, prihodnji večletni finančni okvir, lahko rečem, da se Evropa pa utaplja v nacionalnih uh, egoizmih in uh, da potrebujemo res čisto drugačen pristop. Poprostite, ampak res sem jezna. Mislim, da imamo danes v rokah uh, te zapise, ki so res uh, uh, prav presenetljivi glede na realno stanje na področju beguncev. Hvala. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Gospod Böge. Hvala, gospod predsednik. V zadnjih letih smo se znašli v zelo težki situaciji. In na to situacijo vsi, pravzaprav nišče ni bil pripravljen. Tudi v krizi nismo ustrezno upravljali z instrumenti. In ugotovili smo, da tudi UNHCR sredi krize ni bil ustrezno opremljen za to, da bi lahko nudil pomoč v taboriščih. Eh, Kaj ti takšnih številk niso pričakovali in eh, strukture, ki sodelujejo na mednarodni ravni, preprosto ne delujejo, ker morajo v času krize mednarodne organizacije prosjačiti za denar. Eh, sploh niso mogle se ustrezno odzvati, ko je bilo to potrebno. Verjetno se bomo v prihodnje morali še bolj intenzivno pogovoriti o tem, v kolikšni meri razvojna politika Evropske unije in drugih držav, eh, torej to traja že 50 let, eh, dejansko predstavlja uspeh oziroma ali smo tukaj zastavili popolnoma napačne prednostne naloge. Tudi ko gre za eh, proračunske presežke, ko gre za analizo projektov, tudi to bi morali uvrstiti na dnevni red. No, ampak dobro, nič nam ne bo pomagalo, če se bomo danes pritoževali. Eh, seveda moramo razmisliti tudi o 78. in 80. členu pogodbe, kjer, zapisane, kjer so zapisane možnosti za zunanje delovanje Evropske unije. Tega nismo polno izkoristili. Eh, torej, če poslušam prispevke naših gostov in če si ogledam aktualne številke, potem ugotavljam, da smo recimo v Zvezdni republiki Nemčiji, ko gre za prošnje za azil, da smo nekje tam pri 15 do 20 tisoč. Na vrhuncu krize pa smo imeli celo 60 tisoč prošen in več. To pomeni, da se je nekaj spremenilo. Ali je sedaj manjši pritisk na tiste, ki so bežali iz svojih domov? Ali pa smo dejansko dosegli spremembo s pomočjo teh skladov, eh, do katerih smo bili na začetku do katerih smo bili na začetku nekoliko skeptični. Zdi se, da je prišlo do pozitivnih razvojev zaradi sodelovanja za našo soseščino. Ali lahko um, to nekoliko opišete z številkami, Omenili smo uh, recimo Turčijo, državo, ki je naredila več za begunce kot velika večina Evropske unije. To je dejstvo. Kako je recimo z Libanonom in z Jordanijo? O tem niste povedali ničesar. Seveda se tukaj osredotočamo na Sirijo, na Libijo, na nekatere afriške države. Ali lahko poveste v kolikšni meri ste dosegli ljudi, jim pomagali? In v kolikšni meri lahko kaj prispevamo na področju prevladovanja krize, zato da lahko ljudem pomagamo, um, zato da bodo lahko ostali tudi v smislu gospodarskega razvoja, gospodarske podpore. Uh, Skratka, če ta podpora deluje tako, kot ste opisali, ali je potem uh, sedanji finančni okvir primeren ali ne? Kako tukaj ocenjujete trenutno situacijo? No, sam sem osebno imel priložnost Eh, večkrat iti na Bližnji vzhod, v Turčijo, Jordanijo, Libanon, tudi Gazo in eh, na Zahodni breg. In zdelo se mi je, da Evropa ni res prepoznavna in da pogosto prepustimo delo agencijam OZN da pa Evropa ni nek prepoznavni partner v teh državah. In sprašujem se, ali je to naša izbira, ali je pač tako, ker drugače ne bo rebiti in ali ni možno, da bi Evropa bila bolj vidna. Na to eh, Evropa je v teh državah prisotna preko svojih predstavnikov, pa tudi predstavništev različnih držav članic in spraševal sem se že, kako se ti usklajujejo med seboj, torej ali imajo usklajen pristop in vprašal sem se tudi že o roadmapu naših predstavnikov v teh različnih državah in zdelo se mi je, da tukaj stvari niso povsem jasne in da vsak počne pač najbolje, kar more in uporablja postopke in sprijema odločitve mm, glede na to, kaj je možno v Bruslju, kamor predajajo svoje zadeve in da, smo, da so pri tem dokaj inertni. In tretjič, gospod Popovski, eh, Imel sem priložnost sodelovati na sestanku steering boarda. To je res zelo velik odbor, v katerem sedijo vse države članice in precej presenetljivo je to. Zato se sprašujem, ali res ni možnosti, da bi si zastavili nekoliko bolj operativne in manj formalne naloge. Ja, imeli smo predstavnike vseh držav članic, ampak sprašujem se, koliko stane takšen sestanek, takšno zasedanje in kakšna je njegova dodana vrednost. Seveda vem, da je to vprašanje dokaj občutljive narave, vendar pa mislim, da bi potrebovali take določbe, ki bi zagotavljale več učinkovitosti in operativnosti. Tako, to so v bistvu pripombe v obliki vprašanj in mislim, da je prava tema tukaj, ki jo naslavljamo, upravljanje, vodenje in ali res lahko mi, Evropska unija, z mandatom, ki nam ga podeljujejo vse države članice, vplivamo na to, kaj se dogaja pri viru migracij. Zadeva je nujna in mogoče je odiseja Aquariusa neke vrste elektrošok, ki nam bo omogočil, da uh, preskočimo to odločilno etapo in postanemo učinkovitejši. Ja, bolj malo prošen za besedo imamo ampak mislim, da vam lahko že damo sedaj besedo za um, odgovore. Tri minute imate na voljo vsak od vas. Izvolite, gospod Popovski, začnimo zdaj od zadaj naprej. Uh, torej, tri minute in 30 sekund, ker, niso, ker niste porabili svojega kredita za minute. Skušal bom združiti vprašanja. Postavili ste specifično vprašanje v zvezi z Jordanijo in Libijo, predvsem na področju izobraževanja. Informacije so na voljo, nisem pa predstavil vseh podrobnosti, zato ker ni dovolj časa za to. Eh, podal sem tudi primere stopnje šolanja v Turčiji, za Libanon in Jordanijo smo tudi dosegli relativno visoko stopnjo, ampak cilj še ni dosežen. Situacija v Turčiji je boljša tudi zaradi infrastrukture in zato, ker celoten sistem bolje deluje. To vam je na voljo tudi na spletni strani. Lahko pa to tudi pošljem v vaše pisarne. Torej, vzorec je bolj ali manj podoben povsod, eh, eh, šolski materijali, infrastruktura, usposabljanje učiteljev, recimo jezikovno usposabljanje, najemamo tudi učitelje za Jordanijo in pa za. Eh, Libijo. Za te velike skupnosti beguncev. In pa še vprašanje, uh, migratornega pritiska. Ja, tudi sami mislimo, da so naši ukrepi obrodili sadove. Če si ogledate osrednjo sredozemsko pot, je uh, razlika med 2016 in 2017 velika, 70 odstotkov prihodov manj, pritiske še vedno tukaj, ljudje še vedno prihajajo, ampak številke so se znižale. To seveda zahteva dolgoročni angažma upletenih, ampak res je, da so prvi rezultati že tukaj. Je pa res, da se moramo prilagoditi. Omenil sem naslednjo tranšo inštrumenta za Turčijo. Še naprej želimo delati na področju stabilizacije skupnosti, zdravstva, izobraževanja. Želimo tudi socialni razvoj na ravni skupnosti. To, je, eh, to bo bistvenega pomena v naslednjih letih. In pa še vprašanje upravljanja in pa modalnosti izvajanja ter prepoznavnosti. Ja, to je res šipka točka, to je visoko na dnevnem redu komisije, v to upletamo tudi druge partnerje, recimo ZN. Torej, želimo, da bi bili bolj vidni. Eh, če nekaj naredimo, potem mora biti jasno, da je to bilo možno s pomočjo Evropske unije. Eh, seveda agencija ZN oziroma mednarodne agencije igrajo pri tem pomembno vlogo. 48 odstotkov naših sredstev gre preko mednarodnih organizacij, kot so ZN, to se verjetno ne bo v kratkem spremenilo. Zato moramo ohraniti dialog z njimi. Kar se pa tiče modalnosti, ja vem, da so nekatera ta telesa ogromna, Mm, gre recimo za usmerjevalni odbor za inštrument v Turčiji, države članice sodelujejo v tem eh, in to je razlika od skrbniškega sklada. Vse države članice prispeva, zato imajo vse svoj sedež, zato je to tako veliko telo. Ko pa govorim o skrbniškem skladu za Sirijo, je seveda organ veliko manjši, ker je vstopnica za v organ ena milijarda evrov. E, tako pač je. In to zagotavlja preglednost in legitimnost naših operacij. Upam, da se boste še naprej udeleževali teh zasedanj. Eh, seveda smo pa pripravljeni v zvezi s tem uh, poslušati vaše nasvete in poglede. Hvala lepa, še nekaj pripomb z moje strani. Najprej v zvezi z eh, iskrenostjo glede rezultatov. Zakaj sem tukaj citiral zunanja poročila? Ravno zato, ker bolj težimo k temu, da bi kozarec predstavili, predstavili kot eh, na pol polnega, ne na pol praznega. To seveda ne pomeni, da mislimo, da smo našli nekakšno čarobno paličico, s pomočjo katere bomo lahko odstranili vse razvojne probleme. Eh, sam sem tukaj že dolgo dejaven in če si ogledam enega izmed dejavnikov, recimo podnebne spremembe, to je dejavnik, ki ima vedno večji vpliv. Bi pa želel dodati naslednje. Dejansko opažamo prve rezultate na terenu, vidimo razliko med tem, kaj deluje in kaj ne. In to je za nas najbolj pomembno merilo napredka. To, da znamo razlikovati med tem, kaj deluje in kaj ne. No, podoben nijansiran pristop uporabljamo tudi pri politiki. Omenili ste razlike med izjavo iz Valete, izjavo iz Abidžana. In res je, da ko je razprava predvsem politična, gre za razpravo o načeljih, o stebrih, o razlikah med temi. In to je seveda vedno nekoliko težavno. Ko pa delujemo na terenu, lažje poskrbimo za konvergence z našimi partnerji in dogovor o te, katere ukrepe lahko financiramo in katere ne. In to našim partnerjem pomaga pri soočanju z izzivi, ki so bolj njihovi kot naši. In to me privede do vprašanja upravljanja, strateški odbor in njegovi postopki. razumem, da se je eh, tega odbora, eh, razumete, kot eh, nekaj zamudnega, ampak vseeno ehm, seje strateškega odbora so pomembne, zato so tudi poslanci povabljeni na te seje. Tam potekajo razprave o strateški usmeritvi, ki jo želimo ubrati pri našem skrbniškem skladu. Zato moramo razlikovati, torej gre za to, da odločamo o tem, kaj narediti in kaj ne. Eh, gre za, pomemben, eh, za pomembno telo, ki sprejema odločitve v zvezi z koordinacijo z državami članicami. Ja, države članice raje koordinirajo nas, kot pa da bi bile koordinirane eh, kot del nekega skupnega evropskega prizadevanja. Ampak Eh, vse odločitve v zvezi z, z skrbniškim skladom so plot razprav z državami članicami, z, z deležniki na terenu. Eh, tako da moram reči, da je koordinacija z državami članicami precej dobra. To tudi pojasnjuje zakaj proces odločanja v odbori za koordinacijo poteka relativno gladko. Potem pa še zadnja točka, prepoznavnost. Ja, tudi na tem področju se prizadevamo, ampak pogosto, ko sodelujemo z drugimi agencijami, vemo, da je jasno, odkot denar prihaja, kdo sodeluje z nevladnimi organizacijami, z lokalnimi organi, eh, glede ukrepov, ki jih financiramo. Um, ampak včasih gre tukaj prej za politično vidnost. Hvala, gospod Lefler. Hvala lepa. Kolega sta povedala že veliko, dodal bom samo še nekaj elementov. Začel bom z znamenitimi izvornimi vzroki. Je répondre. Torej, kako naj bi, um, vplivali na to, da bi presahnili viri migracij. Tega v bistvu ne počnemo. Mi skušamo posredovati v primerih prisilnih preseljevanj, prisilnih begunstev, medtem ko po mojem mnenju same migracije so del človeške narave človek je, se je vedno silil, vedno je iskal nova obzorja. Naš izziv pa je, da te migracije uokvirimo, da migracije postanejo predmet izbire in ne potrebe. In to spada v naš strukturni program sodelovanja, v program, ki ga skušamo dolgoročno uresničevati skupaj z našimi partnerji, eh, pa naj bo to v Afriki, Aziji, na Bližnjem vzhodu ali drugje tu skušamo najti globalne odgovore ob upoštevanju različnih razsežnosti eh, gospodarske, socialne, upravljanja in tako naprej. No, ampak ko govorim o eh, tem, da bi viri migracij bili mm, presahnili, uh, ne govorim o tem procesu, ki je star kot človeštvo, ampak govorim o tem, da bi eh, se vplivalo na to, da bi ljudje raje ostajali pri njih, da bi imeli za to zagotovljene pogoje. Res je, ampak kot je rekla moja kolegica, pogosto smo že videli tak pojav, da ob prehodu od um, stanja v razvoju oziroma Eh, niže stopnje razvitosti na višjo stopnjo razvitosti, da eh, to ustvarja določena pričakovanja, ki jim je pa nemogoče, ki, ki jih je nemogoče zadostiti. In v teh situacijah je treba ustvariti pogoje, v katerih bodo ljudje lahko našli neko možnost za prihodnost, če si to želijo, v lastnih skupnostih in družbah. Vedno bojo pa med njimi tudi tisti, ki bodo iskali svojo prihodnost drugot, tako kot so to storili milijoni in milijoni evropejcev. In za te primere morajo biti zagotovljene zakonite možnosti priseljevanja in zato je zelo pomembno delovanje Združenih narodov, saj bi morali si v celotni mednarodni skupnosti prizadevati za zagotavljanje teh pogojev in skupnega, in skupnega okvira. Instrument. Linda McKeven je vprašala o koordinaciji med eh, zunanjimi in notranjimi inštrumenti znotraj generalnega direktorata za notranje zadeve. Notranji inštrumenti so sredotočeni na to, kaj počnemo znotraj Evropske unije za upravljanje migracij, tako ko gre za eh, sprejemne zmogljivosti, kako tudi ko gre za nadzor meja in tako naprej. Želimo se osredotočiti na zunanjo dimenzijo, ampak ne tako, da bi imeli ločen inštrument za migracije, ampak želimo, da je to neka mainstream tema našega sodelovanja. tudi zato, ker obstaja toliko migracij med kontinenti, znotraj kontinentov. Sam sem bil nedavno udeležen v dialogu o migracijah v Južni Afriki in prav presenetljivo je bilo, kako podobni so njihovi izzivi v primerjavi z našimi in kako si želijo izmenjavati izkušnje v zvezi s tem in raziskovati možnosti sodelovanja. Enako velja za domače politične efekte. Eh, recimo za ksenofobijo, populizem in druge grde učinke, ki jih poznamo tudi pri nas. Eh, tako da upam, da bomo pri naslednji finančni perspektivi imeli več fleksibilnosti, tudi ko bo šlo za kombiniranje zunanjih in notranjih inštrumentov. Eh, res je, da navdušenje v Abidžanu na začetku ni bilo prekomerno, ampak Omenil sem recimo južnoafriški primer. Torej, tudi v primeru Afriške unije je sedaj več posluha in pa več interesa. Še zadnja pripomba in sicer vprašanje upravljanja sirskih meja. Jaz strinjam se s tem, da je usmerjevalni odbor eh, ogromen. Ampak vseeno ko si ogledamo novi inštrument, ki je bil predlagan, bi morali več pozornosti posvetiti temu, kako lahko razvijemo strateško funkcijo načrtovanja. Tako da bomo vključili tudi Evropski parlament, ampak da bomo imeli vse strateški nadzor, ne pa da imamo samo tehnične razprave, kakršne potekajo v um, usmerjevalnem odboru. Hvala lepa, gospa Kolec, zelo hitro. Um, ja, veliko je že bilo povedanega. Um, rekla bi, da tukaj obstaja opozorilo in pa priložnost. Eh, in gre za vprašanje, koliko Evropska unija lahko doseže in koliko dejansko želi doseči. Veliko smo govorili o upravljanju meja, nadzoru nad mejami, o eksternalizaciji zunanih meja in tako naprej. Skratka, tukaj je dinamika izredno kompleksna in tega ne smemo podcenjevati. V zadnjih dveh letih smo videli skoraj prekomerno korekcijo. Pred letom 2015 nismo razmišljali o migracijah pri naši zonani politiki, sedaj morda celo preveč razmišljamo o migracijah. No, v luči novega proračuna in novega sklada bomo imeli morda na voljo nekaj več fleksibilnosti, zato da bomo lahko razmislili o tem, kje je sedaj pravo mesto za migracije. Ko govorimo o proračunu, ko gre za vprašanje, kakšne cilje želimo doseči in ko gre za vprašanje, vprašanje, kako uskladiti različne cilje različnih portfeljev. Eh, torej, na eni strani razvoj, humanitarna pomoč in pa eh, vprašanja ciljev zunanje politike. Sedaj moramo torej poglobljeno razmisliti o tem in potem sprejeti proračun, s katerim se bomo lahko odzvali. Ne gre samo za razsežnost financiranja, ampak gre tudi za to, kako učinkoviti smo s temi sredstvi in kdo o tem odloča. Hvala. Merci, merci. Hvala lepa, hvala lepa našim štirim strokovnjakom. Sedaj pa, moj dragi podpredsednik, sedaj bova prepustila naši mesti podpredsednici odbora Teve. In podpredsedniku. Mm. podpredsednici gospe Gresle. Uh, Dobar dan, kolegi. Bomo začeli s drugim panelom in kot vidite imamo dva nova uh, sopredsedujoča uh, temu panelu. Sam sem podpredsednik odbora KONT in gospa Linda McEwen, ki je predsednica odbora DEVE, torej dva britanska poslanca sva tu in delava še toliko eh, bolj zagnano, sedaj, ko veva, da morda čez devet mesecev ne bova več tu. Pri tem panelu se bomo osredotočili na sedanjo situacijo in to se bo v določeni meri prekrivalo tudi s tem, kar smo slišali v prvem panelu. Govorili bomo o sedanji situaciji in o prihodnosti. Ta uh, okrogla miza bo, se bo sredotočila na um, sedanjo situacijo v odnosu do učinka uh, dejavnosti, ki se financirajo sredstev Evropske unije in tako tradicionalne kot nove oblike uh, finančnih instrumentov. Pogledali si bomo zlasti Eh, spremembe pri teh eh, modelih financiranja, kakšni so učinki na terenu, kakšni so novi projekti in eh, kako so ti, v kolikšni meri je, so ta sredstva učinkovita na terenu. Pogledali si bomo učinek evropskih finančnih instrumentov. Imamo številne Eh, strokovnjake, gospod eh, Mesudu, ki je minister, eh, finančni minister v Nigerju, gospa Bihari iz Concorda in gospod Jurek, ki je direktor EU e urada za evropsko sodelovanje na področju razvoja. Prav tako imamo tudi Boba Arnota, eh, prav tako iz British Council, eh, ki je mm, direktor programa mm, jamstvenih eh, skladov za Nigerijo in tako dalje. Dajem besedo kar takoj prijateljici in kolegici Lindi. Hvala, Derek. Hvala tudi vsem drugim odborom, ki ste nam pomagali pri pripravi te javne predstavitve na temo, ki je ta hip najbolj nujna v Evropi. Mislim, da imamo zelo dobre govorce, imamo finančnega ministra iz Nigerja. Nekaj vaših poslancev sem že spoznala in eh, to razpravo smo imeli pred dvema tednoma tudi v odboru Libe. Po tem, ko je predsednik Libe odbora Klod Moraes obiskal Niger in poročal je o tem, kako se tam uporablja tajemstveni sklad. Niger ima najvišjo raven eh, sredstva Evropske unije in še tudi dodatna eh, sredstva. In zato bi me zelo zanimalo, gospod minister, kakšne koristi ima vaša država zaradi te evropske pomoči. Moramo biti iskreni en z drugim, vemo, da težave obstajajo in treba je vedeti, kakšne so in o njih tudi razpravljati. Kot rečeno, sem bila sama v Ugandi. Naš odbor je maja meseca obiskal Ugando. Videli smo, kako se uporablja ta jamstveni sklad. In um, begunci uh, so bili uh, zlasti uh, ženske in otroci, ki so prečkali mejo iz Južnega Sudana v Ugando. In tu ni šlo samo za danje sredstev uh, beguncev. Evropska sredstva, uh, skrbniški skladi, so namenjeni celotnemu prebivalstvu v regiji zato da se izognemo eh, situaciji, kjer bi lokalno prebivalstvo bilo prikrajšano v prid eh, beguncem. Kot so prejšnji govorci omenili, v afriških državah eh, zlasti imamo največje število beguncev, ne v Evropi, kot si nekateri predstavljajo in Uganda je za Turčijo država, ki sprejma največ beguncev in je tudi ena od najrevnejših držav na svetu. Pozdravljam tudi uh, zastopnika uh, Concorda. Concord uh, nam bo podal um, uh, vidik uh, nevladnih organizacij, na to bomo eh, imeli tudi eh, britansko stališče. Bob Arno prihaja iz eh, Nigerije in nam bo lahko poročal o situaciji na terenu. To je bil naš namen. Ne gre zgolj za razpravo med uradniki EU. Vemo, da smo bili žrtve mnogih kritik, tudi mediji so izpostavili dejstvo, da denar ne gre v prave roke in zanima me, kakšni so izzivi, s katerimi se soočajo ljudje na terenu. Sedaj dajem takoj besedo ministru Masudu za 8 do 10 minut. Izvolite, gospod minister. Hvala lepa, gospa. Najprej bi se vam želel zahvaliti, da ste me povabili na to izmenjavo mnen. Vprašanje, o katerem govorimo, je zelo zaskrbljujoče za nas in za vas. Gre za vprašanje migracij, ki grozi demokratičnemu ravnotežju v vaših državah. To je zelo zaskrbljujoče za vas, pa tudi za nas. Povedal bi še nekaj, in to morda ni očitno. Tudi mi sprejemamo begunce in razseljene ljudi. Če tudi smo zelo revna država, sprejeli smo 200 tisoč beguncev po krizi v Libiji, na to smo sprejeli 300 tisoč ljudi uh, po dogodkih v Čadu zaradi Boko Harama. Eh, in na to še eh, veliko ljudi, eh, ki so prišli iz Malija. Imamo torej 600 tisoč beguncev za 20 milijonov prebivalcev in smo ena najrevnejših držav. Situacija je zelo zaskrbljujoča za nas in strinjamo se z vami, solidarni smo z vami v tem smislu, da je treba iskati rešitev, ki bo tako človeška kot demokratična. Na hitro bom predstavil situacijo. Najprej geografija Nigerija. Dobro je, da vas malce spomnim na to, čeprav verjetno poznate situacijo. Mi smo tranzitna država, imamo meje z Libijo na severovzhodu, smo torej sosedna država Libiji. Prav tako imamo tisoč kilometrov meje z Alžirijo na severu, 800 kilometrov meje z Maljem, z severom Malja in veste, kaj se tam dogaja. In na to na vzhodu Čad in na jugu imamo 1500 km meje z Nigerijo. Smo res v osrčju vseh teh kriz. Smo tranzitna država in glavna točka tega tranzita je v osrčju te problemov. Vse se dogaja na tisočih kvadratnih eh, kilometrih. Eh, tu Hagades eh, je to območje, ki ima mejo z Libijo. In predstavljajte si, kakšno področje to predstavlja. Območje tisočih kvadratnih kilometrov, ki ga je treba nadzirati. To je ogromno ogromno območje, ki ga je treba nadzorovati v okviru našega sodelovanja pri nadzoru nad eh, temi tokovi priseljevanja. Vedno bolj govorimo o podnebnih vidikih in za nas je to realnost. Pred 20 leti. Pred 20 leti smo imeli eno sušno leto na 10 let. Na to smo imeli eno sušno leto na pet let, sedaj pa imamo vsako drugo leto eno sušno leto. To je eh, realnost eh, podnebnih sprememb. To vodi v revščino in v velike napetosti med prebivalstvom. V letih 1980-90 eh, smo imeli v celotni tej regiji program Eh, mednarodnega um, denarnega sklada, treba je bilo uh, uvesti celo vrsto varčevalnih ukrepov in to so bila tako imenovana izgubljena leta. Države so bile zelo oslabljene in eh, ta oslabitev se vedno začne na obrobju. Imeli smo tako primankljaj države, na temu je sledila libijska kriza, ki je pospešila ta postopek, ki je še poslabšala uh, situacijo na področju varnosti v celotnem Sahelu. In eh, spričo tega vakuma uh, so se pojavile uh, situacije, ki so danes zelo zapletene in to se je razširilo po celem tem območju kot eh, metastaze. Ko, so bile oslabljene, ko je bila oslabljena periferija, je to vodilo tudi v oslabitev v notranjostih države. Spremenilo se je gospodarstvo. Eh, Prešli smo iz normalnega gospodarstva, kjer je bil turizem glavna gospodarska dejavnost, iz tega se je gospodarstvo sedaj razvilo v smer uh, nekega kriminalnega gospodarstva. Po eni strani imamo tihotapljenje drog in spričo oslabitve države, pa je se razvila še ena gospodarska dejavnost in sicer tihotapljenje ljudi. In to gospodarstvo, eh, to zločinsko gospodarstvo se je mm, močno eh, razvilo in veliko ljudi na teh področjih posredno ali neposredno živijo od teh oblik gospodarstva, prekopčevanja z drogami in prekopčevanja z migranti. Tu ne gre za neko obrobno gospodarsko dejavnost, ne, to je osrednja gospodarska dejavnost, ki je nadomestila turizem. Prebivalstvo na tem območju živi v glavnem od tega gospodarstva. Seveda se odzivamo na to, vse, kar smo naredili na tem področju, vse, kar je prineslo rezultate, ampak to je kratkoročen odziv. In tudi kratkoročno je to zapleteno. Kako lahko nadziramo tisto, tisoč kvadratnih kilometrov s tako omejenimi sredstvi, kot jih imamo na voljo. Močno cenimo pomoč eh, Evropske unije našim um, varnostnim silam. Uh, ustanovili smo posebne enote policije v ta namen in zato smo tudi dosegli določene rezultate. Imamo uh, vidne rezultate, omejili smo te tokove, ki uh, prečkajo Niger, ampak to ni vzdržno. In treba je odgovoriti na temeljno vprašanje in sicer, kako lahko nadomestimo to kriminalno gospodarstvo z normalnim, zakonitim gospodarstvom. In to ni lahko. Razlog, da je do tega prišlo, je to, da, v tem, da so se porušile države. Treba je rehabilitirati uh, upravo, državo, zagotoviti je treba stalno prisotnost uprave, vojske, policije, uh, treba je uh, investirati v zdravje, v izobraževanje. Vidim, da nimam več časa, zato bom končal. Potrebujemo po eni strani eh, nujne odgovore in eh, evropska sredstva so nam to omogočile. Istočasno pa je treba razmisliti tudi o eh, temeljnih reformah in o tem, kako lahko nadomestimo to kriminalno gospodarstvo z normalnim gospodarstvom. In prav tako je treba ponovno postaviti na noge državo z vsemi svojimi funkcijami. Zato potrebujemo več proračunskih sredstev in prav tako moramo koordinirati vse te dejavnosti v sodelovanju z državo. Sicer ne bomo imeli legitimnosti te države. Hvala lepa. Hvala, minister. Ja, mislim, da ste nam res. Uh, podali upogled v vprašanja, kot jih vi vidite. Prav tako ste počrtali tudi eh, to izjemno težko situacijo, ki obstaja v tako nestabilni regiji, v regiji, kjer, ki je prizadeta z migracijami, eh, vprašanji varnosti in tako dalje. Sedaj pa dajem besedo Concordu. Ne vem, iz katere organizacije ste. Hvala. Ja, zelo uh, vesela sem in včast mi je, da sem danes tu in da vam lahko povem, kako pomembna so načela pri um, financiranju um, humanitarne pomoči. Sama predstavljam Concord. Evropska unija temeli na skupnih vrednotah, ki jih uh, ki jih najdemo v Lizbonski eh, pogodbi, spoštovanje eh, človekovih pravi, človekovega dostojanstva in tako dalje. Človekove pravice pomenijo tudi eh, prepoved pošiljanja ljudi nazaj v situacije, kjer je njihovo življenje ogroženo. Tu naj izpostavim ne samo temeljne pravice, te tudi eh, univerzalne človekove pravice. Evropska unija s svojimi uh, instrumenti financiranja lahko uh, uresničuje svoje vrednote in lahko jih krepi tudi v partnerskih državah. Prav tako pa lahko te instrumente uporablja tudi zato, da pritisne na te uh, države in da postavlja pogoje uh, ki morajo biti usklajeni z njenimi pričakovanji. S pričo krize leta 2015 je prišlo do precejšnjih sprememb pri eh, instrumentih financiranja. Evropska unija je želela omejiti emigracije in eh, to je eh, zasenčilo tradicionalne oblike sodelovanja s tretjimi državami, ki uh, spoštujejo uh, glavna načela uh, spoštovanja in pa uh, cilja izkoreninjanja revščine. Še vedno imamo nekaj pozitivnih vidikov, ampak zelo pogosto imamo tudi programe, ki negativno učinkujejo na regionalne zmogljivosti. Nimamo pravih partners, partnerstv z. Eh, tretjimi državami, tudi nimamo eh, lokalnih eh, partnerstv za izvajanje teh programov. In pogojevanje pomoči z omejevanjem migracij ne more biti pot naprej. Migracije bodo ostale na politični agendi in to je priložnost za vse uh, akterje v tem uh, procesu. Uh, moramo eh, zagotoviti eh, trajnostne eh, programe človekoljubne pomoči, prožnost in pa um, krizni programi, ki eh, so sredotočeni samo na eh, interese Evropske unije, so vedno bolj eh, prevladujoči in odražajo se tudi v proračunu. Ampak to ni način, kako bomo lahko izboljšali odnose s tretjimi državami in okrepili njihova gospodarstva. Prav tako tudi to ni način, kako bomo lahko Eh, nadzirali eh, migracije v EU. To je kratkoročna rešitev, naprimer sporazum s Turčijo, sodelovanje z Libijo. To samo začasno reši problem, ogroža pa številne življenja. Načrtovanje povezano z migracijami mora igrati vlogo eh, pri evropski zunanji politiki, ampak denar je treba nameniti zlasti z možnostim zakonit teh eh, migracij in eh, pomoči tistim državam, ki so odvisne od migracij za njihov razvoj. Prav tako se je treba osredotočiti tudi na vključevanje eh, teh ljudi in na prepoved kolektivnih izgonov. Prav tako se je treba vprašati tudi, eh, kakšni so izvorni vzroki za eh, to eh, ranljivost. Pri tem morajo igrati vlogo tako gostujoče države kot lokalne skupnosti. Zlasti je se treba osredotočiti na potrebe žensk in otrok migrantov in uh, evropske institucije. Uh, morajo biti zlasti pozorne eh, na eh, spoštovanje vseh temeljnih vrednot in načel pri upravljanju migracije. Ljudje, ki so razseljeni v regiji, ki eh, predstavljajo 80 odstotkov ljudi, ki so zapustili svoje domove, Eh, najdemo v sosednjih državah in tem je treba pomagati. In pri tem smo lahko učinkoviti samo, eh, če pomagamo lokalnim, nacionalnim vladam eh, in pa tudi ponudnikom mednarodne pomoči. In pomoč notranje razseljenim ljudi, ljudem mora biti prav tako predvidena v teh programih to morajo spremljati programi za ljudi, eh, ki imajo pravico do mednarodne eh, zaščite in na ta način eh, lahko uresničujejo pravico do azila. In države članice imajo tu pomembno vlogo in tudi evropske inštitucije imajo pomembno vlogo pri mm, izvajanju teh, mm, teh ukrepov v sedanjem političnem eh, vzdušju je zlasti pomembno, da eh, se borimo za človekove pravice. Evropski parlament eh, mora podpreti civilno družbo pri vsem tem. Veselimo se sodelovanja z vami in upamo, da se bo to odražalo tudi v naslednjem proračunu EU. Hvala. Sedaj nadaljujemo z zadnjima dvema govorcema. Imamo gospoda Jureka, ki je uh, direktor uh, eh, EU urada British Council in Bob Arno, ki, kot sem že prej povedala, uh, prihaja iz Nigerja in odgovoren je za ta portfolio notranje zadeve in pravosodje v podsaharski Afriki. E torej, v tem primeru bom predstavil vidike omrežje za evropsko razvojno sodelovanje, pa bo govoril v imenu Skrmiškega slada za severno-vzhodno Nigerijo. Torej, mi smo neformalno omrežje 15 nevladnih organizacij in verjetno bomo v prihodnje še, sprejeli še dve novi agenciji, ki boste dopolnili naše mreže. Eh, skušamo poskrbeti za dialog z institucijami in s tem želimo izboljšati operativni okvir razvojnega sodelovanja, zato da bi to postalo bolj učinkovito. Veseli smo, da ste nas povabili na to predstavitev. Upam, da bomo lahko sodelovali tudi v nadaljem dialogu z vami, če bodo potrebna kakšna dodatna pojasnila torej skušamo ponuditi evropske odzive na globalne izzive. V tem primeru se osredotočamo na primere skrbniških skladov. Številni člani našega omrežja trenutno upravljajo skrbniške sklade, pogosto v sodelovanju po različnih delih sveta in kljub različnim Um, točkam osredotočanja imajo nekaj skupnih značilnosti. Ta predstavitev je dobra priložnost za to, da predstavimo evropsko perspektivo te modalnosti. Kar se tiče preglednosti, naša mreža priznava, da je na začetku bilo prerasporejanje sredstev in pa upremljanje skladov nepregledno, sedaj pa imamo spletno stran, ki je vse skupaj izboljšala. Pri skrbniških skladih eh, gre pogosto za politične zaveze na evropski ravni, osredotočamo se na projekte, ki jih ne pokrivajo drugi programi. te skrbniške sklade želimo vključiti tudi v razvojne programe Evropske unije. Na ta način se lahko odzovemo na nove izzive, kjer ni obstoječega okvira, zato je potrebna tudi določena stopnja fleksibilnosti, kot recimo čezmejno programiranje in to ponavadi ni na voljo pri drugih dogoročnih razvojnih skladih. Naša glavna prednost je možnost hitrega odziva na specifične izzivi, ki zahtevajo več kot uh, nujne kratkoročne rešitve. Imamo hiter postopek odločanja in imamo um, bolj ali manj uh, neovirane možnosti za delovanje. Vključujemo tudi civilno družbo in lokalne agencije uh, in izkoriščamo tudi platforme ruskih agencij na, teles, na terenu. Uh, um, imamo ustrezen okvir za izvajanje. Um, naši programi so pomembni tudi na terenu, lokalni akteri prevzemajo odgovornost za njih. Funds offer the possibility of furthering joint cooperation and coordination. Eh, gre za programe v skupnem upravljanju, imamo združeno, združeni bazen sredstev z drugimi deležniki in državami, recimo za, Šved, recimo za Švico in pa Norveško. Naši člani priznavajo, da so naše dejavnosti včasih tudi pomenkljive. Eh, zato smo skušali poskrbeti za nekaj več preglednosti našega delovanja na terenu in razumemo tudi to, da za naše delovanje potrebujemo nekaj več fleksibilnosti. Evropske agencije so tudi eh, delale na svoji odzivnosti, naš instrument nam lahko pri tem pomaga. Poleg tega bi naša mreža Evropski komisiji predlagala tudi najbolje sodeluje z nami na terenu, treba je prilagoditi trenutne zahteve, realni sliki. Tako da sedaj dajem besedo Bobu, ki bo nadaljeval najno predstavitev. Hvala lepa. Že 15 let delam v Nigeriji. Trenutno vodim projekte Evropskega skrbiščnega sklada v treh državah, ki jih je najbolj prizadel Boko Haram. V Anamao, Suborno in pa še nekje druge. Moja predstavitev bo nekoliko bolj oska, kot pa te, ki ste jih slišali do sedaj. Skušal bom odgovoriti na določena vprašanja, ki so tukaj bila zastavljena, tako ko gre za izvajanje, kakor tudi ko gre za probleme, pri katerih se soočamo, pri, s katerimi se soočamo pri izvajanju naših programov. No, številni ste omenili vprašanje fleksibilnosti in prilagodljivosti. Mi pri izvajanju skrbniških skladov in programov moramo upoštevati krhek kontekst, v katerem delamo. Zato potrebujemo nekaj fleksibilnosti, zato da lahko izkoristimo priložnosti, ki se pojavijo in da se lahko umaknemo, ko stvari postanejo nemogoče. Projekte, vo, pri projektih, ki jih vodim, je včasih fizično nemogoče obiskati določena območja, ampak pojavijo se recimo druge priložnosti in potem lahko delujemo tam. Če program ni dovolj fleksibilen, prilagodljiv, eh, ostanemo v statusu quo samo zato, ker so okoliščine na terenu pač takšne, da nam je delovanje onemogočeno. Zato moramo razmisliti o večji prilagodljivosti, tako da bomo lahko pri našem delu bolj učinkoviti. Druga zadeva, ki jo opažamo pri izvajanju, pa je to, da moramo biti nekako manj vezani na tveganja. Naše delovanje je tvegano, zato ne moremo imeti konkretnih finančnih načrtov. Biti moramo sposobni se hitro odzivati. In eh, pri našem upravljanju si želimo učinkovitih programov, ne želimo si eh, policijskega nadzora nad našimi programi. Eh, Če bomo imeli določeno stopnjo fleksibilnosti, bomo pri našem delovanju bolj učinkoviti. Eh, ponekod je treba dejanja oziroma dejavnosti zaustaviti, drugod pa pospešiti. Tukaj potrebujemo določeno stopnjo fleksibilnosti. Projekti skrbniških skladov morajo biti razumljeni kot neki prehodni procesi. Deloma so ti lahko odziv na določeno izredno situacijo, ampak ne samo to. Predstavljajo tudi nekakšne temelje na podlagi, katerih lahko potem gradimo naprej. Naj vam podam konkreten primer. V treh eh, državah v Nigeriji smo poskrbeli za centre, ki se neposredno odzivajo na probleme spolnega nasilja nad ženskami, zlasti v taboriščih ADP, ampak in pa v primeru žensk, ki so bile razseljene oziroma ločene od svojih skupnosti. V tem smislu gre za nujni odziv, ampak istočasno se moramo s tem ukvarjati na ta način, da začnemo izgrajevati nekakšno infrastrukturo, eh, ki bo primerna tudi za dolgoročni razvoj teh centrov. Na ta način bomo lahko se dolgoročno odzvali na problem spolnega nasilja to dojemanje prehodnega delovanja je pomembno tudi za nekatere druga področja. Recimo v primeru uspešno zaključenega dela, ki je druge. Eh, nekateri so morali diskontinuirati programe in jih nekoliko drugače zastaviti, samo zato, da so dobili evropska sredstva. Ampak to ni smiselno. Eh, programi morajo biti posvečeni temu, da razumemo, kaj deluje na določeni uh, lokaciji in kako je treba programe prilagoditi na novih lokacijah. Četrta točka. Eh, potreba po prilagajanju kontekstu oziroma okoliščinam na nekaterih področjih, kjer delamo v Nigeriji, so odsotne lokalne državne strukture. Zato je pomembno, kakšne odnose mi vzpostavimo z skupnostmi, ki imajo pogosto neformalne ali pa tradicionalne strukture. Nekateri gledajo na to kot na oviro pri izvajanju programa. Jaz bi rekel ravno nasprotno, rekel bi, da je to priložnost za drugačen način programiranja, ki omogoča spremembe tam, kjer so te potrebne, v torej skupnostih samih in pa s pomočjo neformalnih struktur, ki so jih uh, vzpostavili ljudje sami. Mi lahko damo glas tistim ljudem, ki so najbolj marginalizirani. Na ta način lahko začnejo sodelovati z lokalno in pa z državno oblastjo. Na ta način mi opravljamo koristno funkcijo, eh, čeprav ne delujemo s pomočjo formalnih državnih struktur. Potem še vprašanje koordinacije, peta točka. Veliko smo razpravljali o potrebi po koordinaciji z vidika izvajanja, bi rekel, da ne morete pričakovati, da bo kar spontano prišlo do koordinacije med različnimi razpršenimi programi. Ne, treba je od vsega začetka načrtovati koordinacijo. In to pomeni, da moramo izvajalce programe, programov vključiti v to razpravo ob zgodnejšem trenutku. Oni bolje poznajo okolje, prav tako pa morajo delati Eh, s pomočjo teh koordiniranih struktur. To, kar je usiljeno od zgoraj, nujno s časoma postane odvečno. In pa še zadnja točka. Gre za vprašanje nadzora, ocenjevanja, naučenih lekcij in pa uh, tega izraza, ki se ga številni bojijo in sicer gre za vrednost za denar. Eh, naša naloga je, da poskrbimo za spremljanje, za ocene. Istočasno pa moramo poskrbeti za določeno vrednost za nas denar, zato da bomo v povezavi s tem lahko sprejemali odločitve o tem, kako uporabiti sredstva, ki jih dobimo. Tako moramo sposo biti sposobni eh, vplivati tudi na više ravni odločanja. Če se vrnem na, neka, na nekaj, kar je bilo povedano že prej. Skrbniški skladi so dragoceno orodje. To seveda ne pomeni, da so perfektno orodje, da v vsakem trenutku dobro delujejo, ampak so pomembno izhodišče, in so način za soočanje z eh, izrednimi situacijami in tudi v primeru um, podpore pri predhodnih, eh, pri, pri uh, prehodnih strukturah. Hvala lepa za ta praktični pogled. To potrebujemo, trenutno pripravljamo programe za naslednje obdobje. Evropska unija pripravlja nove inštrumente in uh, to, kar pogosto slišimo, je ravno uh, pomen fleksibilnosti. In pa to, kar ste vi povedali, uh, gre za odpornost na tveganja. Če boste vedno delovali samo v kontekstu, ki so varni. Uh, Potem ne bomo mogli doseči naših ciljev. Vem, da so v, med poslušalci tudi predstavniki komisije in upam, da so vas slišali. Tudi mi smo večkrat opozarjali na to. Uh, No, in kar je tukaj minister iz Igerije, moram povedati, da smo imeli pred dvema tednoma predstavitev v odboru Libe. O vprašanju v eh, Nigeriji. In eh, imeli smo tudi predstavnico, ki je govorila o ženskah, ki so postale žrtve mm, nasilja strani Boko Haram v Nigeriji in so se zato zatekle v Niger. In take ljudi res cenim, ki delajo na terenu, kot ste vi. Uh, Niger se že sooča z velikimi problemi in potem ima še ta dodaten izziv uh, ljudi, ki prihajajo iz uh, Nigerije, potem ukvarjajo se tudi z problemi, kot so uh, otroške poroke in tako naprej. Želim si, da bi bilo tukaj še več kolegov, zato da bi vas poslušali, da bi poslušali vaša poročila o tem, kaj se dogaja na terenu, kajti razumeti moramo razsežnost izzivov, pa tudi to, kako izredno delo vi opravljate na terenu eh, v organizacijah, kot je vaša. Sedaj pa odpiram eh, razpravo. Gospod Artui. Ja, z veseljem, gospa predsedujoča. Res zelo zanimiva pričevanja smo slišali strani naših strokovnjakov in vrnil bi se k temu, kar je povedal minister Masudu. Rekli ste, da obstaja prava zločinska ekonomija oziroma gospodarstvo, ki organizira migracije in eh, da je treba okrepiti državne strukture, verjetno zato, da bi te nekako zaustavila zaustavili to zločinsko delovanje. Gospod minister, kako vi ocenjujete delovanje Evrope, tako kot se to razvija v Afriki in ali imate morda predloge ali priporočila v trenutku, ko proučujemo eh, pripravo naslednjega Eh, večletnega finančnega okvira. Gospa Ines Ajala Sender. Hvala, predsedujoča. Samo nekaj bi želela komentirati v povezavi s tem, kar smo slišali, še zlasti iz vrst predstavnikov odbora za proračunski nadzor. In sicer smo se že večkrat soočali s problemom za katerega me zanima, ali je bil uh, zaznan tudi v Nigru. In sicer veliko pogodb je bilo podpisanih, naprimer za mikrokredite, za skupnosti, za katere je bila možnost dostopa do mikrokredita bistvenega pomena. Še zlasti za najrevnejše predstavnike teh skupnosti. Torej, bile so podpisane pogodbe, veliko jih je bilo, ampak se nikoli niso um, uresničile. In šlo je za kar precej denarja, za precej sredstev, pa vendarle v, v velikem številu teh pogodb ni prišlo do izvršitve. Uh, to smo izpostavili pri um, nadzoru delovanja EIB že večkrat, namreč mehanizmi delovanja EIB so naravnani na tako makro nivoju, da e, na te programe gledajo kot na nekaj zelo majhnega, neznatnega, ampak to je z vidika EIB, ne pa z vidika teh skupnosti. Zato me zanima, ali strokovnjaki morda lahko predlagajo kakšno formulo, da bi se ta situacija prenehala. Ko se pogodbe pripravljajo, so dobre, se podpisujejo, se pa nikoli ne uresničujejo. Potem pa še nekaj, s čimer se soočamo vse pogosteje v odnosih z državami Magreba in eh, ko govorimo z njihovimi odgovornimi, torej ministri in drugimi političnimi predstavniki na teh ravneh, ki se vse bolj pritožujejo, da je Evropska unija prenehala delati na področjih, kot so bolnišnice in um, podobne institucije, da se si zelo prizadeva na področjih, kot so upravljanje, vodnje in tako naprej, kar je v redu, ampak tam, kjer se zahteva ta hard work, nas pa ni. Tako da to je ta kritika, kaže, da drugi naši konkurenti vstopajo na ta trg, tudi uh, infrastrukturo izgrajujejo. In e, to ima kar velik učinek v teh državah. In zanima me, ali bi morda lahko priporočili komisiji, ampak oprostite, morala bom iti, ker imam nekaj drugega v odboru za peticije. E, ampak vseeno bi želela slišati ta odgovor, zakaj prihaja do nas ta pritožba, da smo vse manj prisotni tam, ko je treba nuditi sredstva, materialna sredstva, ki jih potrebujemo, ki jih potrebujejo v teh državah, eh, na mesto na področjih, eh, na katerih smo bolj prisotni in ne obratno. Medtem, ko bi bilo bolje, da bi nastopili kot partnerji, kadar se sklepajo konkretne odločitve na tem področju, ki sem ga omenila. Gospod Von, uh, hvala za besedo. Navezal se bom na to, kar je povedala Ines. Pravite, da bi morali biti bolj odporni na tveganja. da potrebujemo več fleksibilnosti. In s tem se strinjam. Ampak nekateri kolegi iz odbora KONT bojo kar eh, poskočili na stolu, ko bojo slišali besedo fleksibilnost in pa tveganje. Prav gotovo bodo zastavljali vprašanja v zvezi s tem. Recimo, ali je prišlo do kakšne izboljšave v zadnjem času, ko gre za financiranje, za hitrejše izvajanje projektov, Ali se vam zdi, da je nekaj več dodane vrednosti zaradi evropskega financiranja? Kako se to kaže v vašem vsakodnevnem delu? In kakšna je pri tem finančna odgovornost? Ali obstaja finančna odgovornost? oziroma ali je to ne mogoče doseči, torej je to nekaj, o čemer govorimo in si to želimo, ampak je to ne mogoče doseči. To bodo verjetno vprašanja naših kolegov iz odbora za nadzor proračuna in zelo dobro bi bilo, če bi že sedaj dobili odgovore na to. Ja, težko si kdo tukaj v Bruslju predstavlja izzive na terenu, to, kako vse skupaj dansko deluje na terenu. Tako, besedo bomo dali najprej ministru on je dobil vprašanje gospoda Artuija o tem, kako mm, razume uspeh evropskih programov, potem pa dobite besedo tudi vi. Gospod minister, izvolite. Euh, ja, v redu, hvala. Prej sem govoril o temu zločinskemu gospodarstvu oziroma ekonomiji na mesto realne ekonomije, še zlasti na severu, kjer se razvija iz različnih razlogov, tudi podnebnih in tako naprej, kot sem ravno kar razložil, pa tudi zaradi vse slabše varnostne situacije v Libiji. Pa tudi zaradi prvi generaciji programa Mednarodnega denarnega sklada, ko je ta država prijemala naložbe na področju zdravja, javne varnosti in tako naprej. Ampak vedno, ko se država nekje umika, se šibijo ta periferna območja. Recimo, ko se je razvijala, razvijalo gospodarstvo. Um, povrtnin v Agadezu in uh, tudi druge možnosti gospodarskega razvoja smo imeli, ki so pa bile zaradi tega takoj um, brez možnosti. Uh, In vedno je tako, kadar se znižajo naložbe države, se potem razvije kaj drugega. Najprej trgovanje s cigaretami, naprimer, na to trgovanje z drogami. Um, In zdaj trgovanje z migranti v teh obrobnih eh, regijah Libije. Torej gre za regije, ki so ustvarile neko novo gospodarsko tkivo v novi situaciji. In kako se lahko borimo proti temu? Sveda lahko mm, k temu prispevamo tako, kot pač lahko, eh, kot smo lahko tudi s pomočjo Evropske unije eh, in z nujnim programom, Eh, in z 253 milijoni evrov, za katere je bila podpisana pogodba. Torej, določeni programi so se začeli izvajati, eh, drugi programi eh, so kar v teku, še zlasti pod vodstvom državnih institucij, ki so za to pristojne. Ampak vsekakor je težko pričakovati, da se bodo ljudje kar takoj spremenili v pričakovanju nekih novih rešitev. Zakaj? Zato, ker je bilo vse delo in zaupano, Eh, raznim agencijam za izvajanje različnih programov, kjer pa je država in kjer so institucije odsotne in zato pravim, da je treba ponovno vzpostaviti državo. Zato je pa potreben čas. Potrebne so tudi naložbe v javne storitve. Ljudje morajo čutiti, da so te ponovno na voljo, da je možno z državo in z. Um, skupnostmi začeti izvajati trajnostne projekte, kar kajti v nasprotnem primeru, če prihajajo tuje nevladne organizacije, imajo ljudje občutek, da, gre, da, da so v bistvu potrebni pomoči in da so v revščini. Tako da preden pridejo na vrsto zasebna sredstva, s katerimi se bo reševalo situacijo, se mora vzpostaviti država. Ta potrebuje svojo legitimiteto. Zaradi nekega manjka države je tudi prišlo do razmaha teh kriminalnih dejavnosti. Ne vem, če smo se pri tem dobro razumeli. Ja, ampak ko govorite o e, tej kriminalni ekonomiji oziroma ekonomiji kriminala, ta ekonomija tudi živi od določenih virov financiranja in odkot ti prihajajo oziroma kako. se migranti znajdejo v rokah teh zločincev. E, tukaj gre za te tihotapce, ja, kdo jih pa plača. E, Ja, mm, to so isti, eh, ki plačujejo trgovanje z drogami. Oni imajo denar, oni jih plačujejo in to je ta velik kriminal, ki peha ljudi proti Evropi. Um, kriminal, ki je povezan z trgovanjem z ljudmi oziroma z tihotapljenjem migrantov, je potem sekundarni, uh, sekundarne narave. Tukaj se je pojavila kar velika vrzel v sredstvih. In kako naj s temi tako pomankljivimi sredstvi se soočamo s temi mrežami? Predsednik, ja, ampak migranti ali sami plačajo svojo pot, svoje migracije? Ja, plačajo sami njihove družine. Oni morajo imeti veliko denarja, morajo plačati svojo pot pri nas, v Libiji in drugje. Uh, predsednik. In odkot dobijo sredstva? Ja, v svojih izvornih državah se si družine prispevajo za to, da plačajo pot migrantov. Mi smo namreč tranzitna država, ne izvorna država. In tam se družine mobilizirajo zato, da posameznikom plačajo pot v Evropo, kjer bodo lahko zaslužili za to, da jih bodo uh, preživljali in uh, tako, da je cel, cel krok, cela mreža je vzpostavljena. Mislim, da je to kar poznan pojav gre pa gotovo za nek stranski pojav, ki je povezan z uh, zelo veliko trgovino za drogo. Ja, ampak ali obstajajo torej neke paralelne bančne institucije, ki omogočajo dostop do teh sredstev. Ja, ne, ljudje imajo denar v gotovini. Jaz mislim, da gre tukaj za zelo veliko gotovine, ki kroži. Uh, To je to. In tudi to je problem pri tej ekonomiji kriminalnega značaja. Zato je treba stvari uh, urediti, uh, vzpostaviti bančni sistem. Uh, zato sem rekel, da potrebujemo vzpostavitev institucij. Samo tako se bomo lahko borili tudi proti tem denarnim tokovom ki temeljijo na kroženju gotovine. Če bo vzpostavljen nek bančni sistem, potem se bo tudi ta dejavnost zločinskih organizacij zmanjšala. Vem, da ima EIB dogovor z določenimi bankami v podporo mikrofinanciranju, vendar pa to ni delovalo zato, ker ni zelo dobro organizirano. In govoril sem s predstavniki EIB o tem, zakaj oziroma kako sodelujejo pri tej strategiji mikrofinanciranja. Vsi ki so v tem odeleženi, so to zato, ker gre tukaj za boj proti kriminalu, proti mikrokriminalu, ampak tudi za boj proti kriminalnemu delovanju, eh, preko katerega se tudi reciklirajo eh, prihodki iz kriminalnih dejavnosti. Ja, eh, hvala, gospod. Prav to smo želeli slišati od vas. Um, zato se ni treba opravičevati. Izvoli. Najprej odgovor na vprašanje, kje dobijo migranti gotovino. Eh, moramo razumeti, da na meji Nigera obstaja velika kriza zaradi Boko Harama, ampak ti ne prihajajo iz eh, zahoda Nigerije. To so ljudje, ki prihajajo iz juga Nigerije, kjer, kjer je denar in kjer ljudje gledajo na migracije kot na gospodarsko priložnost, ki jo financira družina in pa raširjeno sorostvo, kajti ta ideja, da pride nekdo do službe v Zahodnji Evropi in denar, ki ga potem ti ljudje uh, eh, pošljajo domov, to eh, oni razumejo kot gospodarsko priložnost. Tako da tukaj moramo raz, razlikovati te dve možnosti, ekonomske priložnosti in pa migracije. Potem vprašanje glede fleksibilnosti. Recimo, da lahko porabimo denar za določene botanične sisteme, ne moremo pa porabiti denarja za infrastrukturo. Tako da dobro, mi lahko rečemo, da li bomo na voljo tehnično znanje, tehnično um, podporo, ampak ne moremo pa jim recimo financirati streho za uh, to hišo. Se pravi, gre za takšno lokalizirano, majhno fleksibilnost, ki bi nam omogočala, da dejansko damo na voljo tudi tehnično pomoč. kar se tiče mikrokreditov in proračuna. Tukaj je problem v tem, da so dogovori včasih podpisani za napačnimi strani. Pogajanja oziroma pogovori niso um, usmerjena v prave sogovornike. So recimo nekdo iz ministrstva ali pa iz eh, vlade podpiše marsikaj, ampak to, ali to dejansko doseže pripadnike družbe, to pa je popolnoma drugačno vprašanje. In pa še vprašanje v zvezi s tem, ali lahko zagotovimo varnost pri finančni fleksibilnosti in ali lahko zagotovimo, da bodo, strezn, da bodo sredstva ustrezno porabljene in tako naprej. Torej, številne agencije imajo relativno fleksibilno finančno in organizacijsko strukturo, ampak ko izvajamo projekte za našimi partnerji v Nigeriji, se ne porabimo vsega denarja na začetku. To je temeli na posamičnih tranšah, to je vezano na nadzor, na upravljeno delo. Ja, včasih uh, nam sicer ne uspe, ampak v 90 odstotkih pa nam uspe. In če ne bomo imeli potrebne fleksibilnosti, bomo sedeli na sodu denarja, ki pa ne dosega razvojnih ciljev, ki si jih želimo doseči. In pa še vprašanje države. Tukaj gre za problem konteksta. Ponekod je država popolnoma delegitimizirana, tako da sodelovanje z, z vlado ne prinese nobenih učinkov. Tam, kjer je država priznana, kjer ima legitimnost, tam pa seveda lahko greste tudi preko državnih struktur. Problem je v tem, da uh, moramo biti dovolj fleksibilni, da prepoznamo te različne okoliščine in različne kontekste. Hvala. No, vi ste tukaj podali zgled um, recimo stavb ali pa tvorišč. Torej, eh, zato sprašujem komisijo, zato me zanima, kdo sprejema odločitve v zvezi s tem, da torej lahko ponudiš tehnično pomoč, ne moreš pa financirati infrastrukture, ne moreš recimo pomagati pri stavbah. Kdo o tem odloča? Se to zgodi v predstavništvih, v Bruslju. Samo da bomo razumeli, trenutno namreč začenjamo razpravo o novih evropskih programih za naslednjo generacijo sredstev. In če obstajajo tehnične težave, moramo te rešiti. Zdaj imamo priložnost za to, da zgladimo probleme, če je to možno. Kar se tiče proračunske podpore, kot ste rekli, ponekod to dobro deluje, drugod pa ne in nimamo enoznačne rešitve za vse. Eh, no, upam, da si komisija vse to zapisuje in da bo ob kakšni druge priložnosti poslala svoje predstavnike in bodo kaj povedali o tem, kdo odloča o teh skladih. Idealno bi imeli nekakšno koordinacijo med humanitarno pomočjo, skrbniškimi skladi in tako naprej, ampak v realnosti so vsi povezani z različnimi eh, proračunskimi vrsticami. Imate še kaj za dodati? Nekaj minut še imamo, gospod Bahari. Ja, želela bi se hitro odzvati. Mislim, da je minister povedal veliko zanimivega in tudi drugi. Nekatere študije kažejo na to, da skrbniški skladi niso dovolj za vzdržno alternativo lokalnim organom. In ravno o tem je govoril finančni minister. Prav tako mislim, da poti tihotapcev nismo razvili, ampak so v tem trenutku samo nevarne in dražje. Z skrbniškimi skladi nismo eh, razbili teh tihotapskih verik, tako da razvojna pomoč mora iti razvojnim potrebam. Uh, torej, gre za sredstva, ki eh, jih lahko smatramo kot razvojna pomoč. In ko gre za migracije, razumeti moramo, da je to del realnosti, treba je poskrbeti za eh, programe eh, vizumov, potrebujemo zakonite posti, poti priseljevanja, potrebujemo humanitarne vize za uh, žrtve nasilja, tako da ti ne bodo postali. Uh, sužnji v Libiji potrebujemo humanitarne vize in vesela sem, da se je odbor Libe sedaj začel ukvarjati s tem. Tudi države morajo izpolniti svoja, svoje zaveze do migrantov in pa oseb, ki imajo pravico do mednarodne zaščite. Hvala lepa, da sem dobila še enkrat priložnost za govor. I'm going to pass the floor now to. Um... Zdaj pa dajem besedo Dereku Vonu, da zaključi sejo. Se pravi, želim se zahvaliti sekretarjatu obeh odborov, da ste organizirali to skupno sejo. Zahvaljujem se ministru za njegove koristne prispevke in zahvaljujem se seveda tudi našim strokovnjakom. Pomembno je, da slišimo ljudi, ki delajo na terenu. Včasih ljudje, ki delajo tukaj, pravzaprav sploh ne razumejo, kaj se na terenu dogaja, zato je dobro, da smo slišali poročilo iz prve roke, da smo slišali vse te podrobnosti, kajti v naslednjih mesecih se bomo začeli pogovarjati o naslednjem večjem finančnem okviru in uh, predsednika odbora za proračun vse te razprave zelo pomenijo. Uh, Prav tako se moramo pogovoriti o podrobnostih v zvezi z različnimi programi. Več kot bomo imeli torej takšnih razprav, več se bomo naučili kot poslanci in več bomo lahko to upoštevali pri prihodnih proračunih in pri prihodnih programih. Jaz sem se prav gotovo danes veliko naučil, tako da hvala, da ste prišli k nam. Hvala za vaš čas in eh, to, kar ste povedali, bomo koristno uporabili tudi pri naših razpravah v naslednjih mesecih. Tako da zaključujemo se, zahvaljujemo se našim gostom. Mislim, da je bila razprava zelo konstruktivna.